sedaj pa bomo razpravljali o podaljšitvi avtorizacije za glifosat. Kot prvi dobi besedo Giovanni Lavija za 4 minute. Grazie, presidente, signor commissario. Hvala lepa, predsedujoči. Današnja razprava ni bila predvidena prvotno. Zdi pa se mi, da je pravilno, da se ukvarjamo s tako zelo pomembno tematiko, ki zadeva javno zdravje, zdravje živali in okolje. Zato sem zelo vesel, da danes lahko razpravljamo o tem. Nedavno smo slišali veliko razprave v zvezi z odločitvijo Evropske komisije glede avtorizacije za uporabo glifosata. In zato se mi zdi, da je to zelo pomembno tudi v povezavi z fitosanitarnimi izdelki. Trenutna autorizacija poteče junija 2016 in kot veste, gre za aktivno snov, selektivni herbicid in prav pri tej snovi vidimo, da je proizvodna najbolj obsežna. V zadnjih 40 letih se je ta snov uporabljala po vsem svetu in v 67 odstotkih ravno na področju kmetijstva. Odbor za okolje je podprl nasprotovanje, o katerem se danes pogovarjamo in sicer zahtevali smo, da se ne potrdi podaljšanje autorizacije in da se pripravi jasen koledar za to, da bi zapisali tiste snovi, ki ne morejo biti vključene v komercialne izdelke. Prav tako je odbor komisijo povabil naj opravi neodvisno revizijo, klasifikacijo in sicer v luči najnovejših odkriti in morebitne kancerogenosti. Prav tako je treba proučiti tudi morebitno interferenco na podlagi horizontalnih ugotovitev in v povezavi z endokrinimi motivci. Vendar pa menim, da je treba povedati tudi nekaj več. Marca 2015 je Mednarodna agencija za raziskovanje raka klasificirala eh, glifosat kot verjetno kancerogeno snov za človeka. Trenutno že obstajajo dokazi prav o nastanku tumorjev pri živalih v laboratoriju. Na to je EFSA, Evropska agencija za varno hrano, v nasprotju s prejšnjim mnenjem pripravila študijo in prišla do zaključka, da ni verjetno, da bi ta izdelek predstavljal grožnjo za rakava obolenja pri človeku in da dokazi ne dokazujejo morebiti kancerogenega učinka. To je seveda vplivalo tudi na tržene fitosanitarnih izdelkov. V našem odboru smo bili mnenja, da moramo uporabiti v takem primeru načelo previdnosti in sicer zato, to, da aktivne snovi ne bodo imele škodljivega učinka na zdravje ljudi ali živali. Zlasti je pomembno to, da se državam članicam ne prepoveduje uporabo previdnostnega načela, če obstaja tveganje, da bi fitosanitarni izdelki pomenili tveganje za okolje, živali ali ljudi. Prav tako smo bili v našem odboru mnenja, da dokument komisije ne zagotavlja ustrezne ravni zdravja, ne predvideva tudi ustreznih previdnostnih ukrepov. Ravno zato naš odbor zahteva, da se umakne osnutek dokumenta, vabimo komisijo, da umakne svoj predlog in EFSO naj predstavi vse znanstvene dokave. Zato predsedojoči prekinja. Če zaključim, to je mnenje našega odbora, o katerem se seveda morate izraziti. Hvala lepa. Komisarka Jurova v imeni komisije. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, naj vas spomnim na to, da ima pravica do pregleda Evropskega parlamenta um, nalogo, da preverja, ali pristojnosti v izvedbenem aktu prisilijo, pris, prisegajo pristojnosti komisije. Um, tako da v tem primeru, ko gre za odobritev glifosata, moram reči, da so bili postopki izpeljani v zvezi z dotično direktivo in eh, uredbo 182 eh, v skladu z postopki komitologije. Komisija meni, da ni presegla svojih pristojnosti. Službe komisije so predstavile izvedbeni osnutek izvedbenega akta v skladu z pravnim okvirom. Službe komisije sedaj razpravljajo z državami članicami o najboljši poti naprej, ko gre za um, podaljšanje odobritve glifosatov in uh, prizadevali si bomo za to, da bomo našli rešitev, ki bo dobila kar največ podpore znotraj držav članic. Trenutni osnutek izvedbenega akta bo verjetno uh, spremenjen in uh, zato ne more biti smatran za sklep komisije. Tako da, spoštovani poslanci, preden bo se začeli izražati svoja mnenja o tem osnutku resolucije, naj vas spomnim nekatere pomembne točke o katerih smo razpravljali že, ko ste o tem razpravljali v odboru Envi. Osnutek uredbe vsebuje zavezo za revizijo odobritve, če bi um, agencija EHA prišla do kakšnih relevantnih ugotovitev. Drugič, komisija je začela pripravljati osnutek v zvezi z uh, koformulanti uh, in um, če bi uh, bil vsebovan koformulat Telavin, Eh, v proizvodi, ki vsebujejo glifosat, potem teh ne bi dali na trg. Tretjič, predvidena je tudi regulativna študija. Tukaj se nanašam na pismo, ki ga je komisar Andrijo Kajtis nedavno poslal eh, delovni skupini za glifosat. Službe komisije so dobile odgovor eh, prosilcev in sedaj bodo skupaj z njimi pregledali vse relevantne gotovitve. Hvala lepa. V imenu ELF dobi besedo za minuto in pol Angelique Delaje. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Eh, gospod predsednik, eh, gospa. Uh, Eh, komisarka, dragi kolegi, eh, vemo, da eh, ta akta kot je ne bo imel pravnih posledic, vendar pa so, je tu zaskrbljenost državljanov in v Evropi, v Evropi številni kmetici, uporab, kmeti uporabljajo glifosat in vendarle do sedaj še ni bilo na voljo drugega podobnega izdelka izdelka kot je eh, glifosat. Zato je potrebno storiti vse, da bi premostili to blokado. Naj spomnim, da imamo postopek, eh, ki se nanaša na registracijo eh, snovi in sicer na tem področju je bil ta postopek spoštovan, sicer pa lahko odbor tudi prekliče naprimer neko dano dovoljenje. Kar zadeva te elemente, sem v imenu LS Eh, predlagala predloge sprememb. Različni odbori pa morajo tudi pospešiti svoje delo, tudi glede drugih proizvodov, eh, različnih drugih proizvodov. Poleg tega so potrebne raziskave, zato da bi poiskali alternativne eh, proizvode glifosatu. Hvala lepa. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Kollegin. Hvala lepa, kolegica. Kolegica Miljor, bi vam želela zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Ali ste pripravljeni odgovarjati? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ravnokar ste spregovorili o določenih točkah v zvezi z glifosatom in uporabo glifosata. Niste spregovorili o tem, da uvažamo živila iz tretjih držav. Tudi to je pomembna točka, ki bi jo morali vključiti v to razpravo. Uh, v Evropski uniji velja načelo previdnosti. In že zaradi tega bi se morali upreti nadaljni uporabi glifosata, glifosatov v eh, živilih in druge. Euh, eh, spoštovani kolega, upam, da sem razumela vaše vprašanje. Mislim, da bi morali še poglabiti to razpravo, preden bi lahko zavzeli bolj definitivno stališče. V imenu skupine SD dobi besedo Pavel Poc. Najsmutnejši na tej veci je. Eh, Hvala lepa. Žalostno pri vsem skupaj je to, da moramo sploh ugovarjati izvedbenim aktom komisije. To je grozno. Morda bi morali revidirati celoten postopek komitologije. To je popolnoma nerazumljiv proces, ki pravzaprav samo škodi v gledu Evropske unije. Laž je, da glifosat eh, ne pušča ostankov v živilih. Tudi ZDA bodo sedaj preverjali, Eh, sledove glifosatov v živilih in pa vpliv tega na zdravje državljanov. EFSA utemeljuje svoja priporočila na tako imenovanih ključnih študijah. Mene pa zanima, kdo je sploh financiral te tajne študije. Financirala jih je industrija. In uh, veliko je tudi študij, ki kažejo na to, da glifosati prispevajo k številnim obolenjem, k uh, hormonskim motnjam. Glifosat eh, je bil, je bil celo oglaševan kot eh, antibiotik. Govornik je prekinjen. Baum. Gospa Gerling v imenu IKR. E Eno minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moja skupina bo absolutno zavrnila to resolucijo, ne bomo glasovali za, lahko bi dolgo govorila o uporabi glifosatov in o tem, kako pomembni so glifosati za kmetijstvo, ampak nimam časa za to. Zato se bom osredotočila na glavne napake te resolucije. Resolucija v utemelitvah pravi, da so ostanke glifosatov našli v zemlji in vodi. Dobro, to je res, ampak Eh, kot eh, je eh, povedal Nemški centr za analizo tvegan, gre tukaj za manj kot en odstotek dnevno spremljive doze. Prav tako so trdili, da so ostanke glifosatov v živilih, v hrani. Ampak tukaj spet ne gre za prisotnost teh ostankov, ampak gre za samo dozo oziroma za količino prisotnosti teh glifosatov. Eh, zakaj torej to zapišemo v resolucijo, če gre tukaj za zanemeljive količine? Prav tako pod točko J piše, da trenutni predlog nima nobenih omejitev za mlade. To ni res osnutek eh, izvedbene uredbe jasno kaže na to, da je treba razviti eh, načine za identificiranje eh, koformulantov. To je zapisano v osnutku uredbe. Tako da, preden spoh začnemo razmišljati o uporabi glifosatov in pomenu glifosatov, moramo najprej razčistiti dejstva. In potem, ko govorimo o načelu previdnosti, v evropski zakonodaji v zvezi s tem zapisano, da je treba, da to velja za tiste primere, kjer ni znanstvenih dokazov. Tukaj pa imamo, imamo celo paleto znanstvenih dokazov. In zato je tukaj nastopil problem. Izbirati moramo med ugotovitvami EFSE e in pa agencije za raziskave na področju raka in jaz ne vem, zakaj ne bi upoštevali uh, raziskav EFSE. E. Gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesel sem, da sem ravno kar preveril, kdaj bomo razpravljali o tem na plenarnem zasedanju, kajti šele sedaj sem izvedel, da bomo razpravljali sedaj. No, moj postopek je bil skoraj tako težaven kot celoten postopek avtorizacije, ki ga izvaja komisija. Kajti bodimo jasni, kakšen proces je to, ko komisar po predložitvi odobritve, avtorizacije piše pismo največjemu industrijskemu gigantu in uh, od njega zahteva več preglednosti. Se pravi, tukaj so obstajale velike težave in res je, imamo EFSO ki, eh, tudi, eh, in mi imamo močno vlogo pri vplivanju na odločitve v Evropi. Tudi EFSA na nje vpliva. EFSA je pri svojih izjavah jasna. Jaz in moja skupina menimo, da bi morali natančno analizirati EFSINO mnenje. EFSA pa ni ničesar povedala o količini časa, ehm, za katero naj bi veljala avtorizacija. Zato smo zeleni vložili predlog spremembe, kjer pozivamo komisijo naj obnovi odobritev glifosatov za maksimalno pet let in da naj ob tem upošteva, da naj upošteva vsak dokaz, ki bi lahko pričal o tem, da so glifosati morda nevarnejši, kot smo mislili. Torej, v takšnem primeru bi lahko nemudoma eh, preklicali odobritev. Eh, ta predlog sredbe smo pred nekaj minuti vključili in upam, da boste tudi vi podprli naše stališče. Hvala lepa, opravičujem se gospodu Sanju in gospodu Grlingu. Gospod Sani je, imel, eh, je želel zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona gospe Gerling. Gospod Sani, če želite še vedno zastaviti vprašanje, lahko to naredite. Hvala lepa. Gospod Gerling bi želel nekaj vprašati. Namreč, če obstaja toliko nasprotovanja uporabi glifosatov, temu, da se glifosati na veliko uporabljajo v kmetijstvu, ali imamo sploh alternative za, za, ta, za to snov? Hvala lepa. Če sem prav razumela, sem se skupaj nanašalo na uporabo glifosatov. Ste rekli, ste rekli koliko? many places many aspects of agriculture some of them much Ja, veste, tukaj obstajajo različni vidiki kmetijstva, potem tudi pri kakavu. Eh, nekateri sektori so zelo odvisni od glifosatov. Eh, zato imamo direktivo o trajnostni uporabi, ki jasno predvideva, kako bi naj kmetje uporabljali proizvode, kot so glifosati in če eh, pride do kakšne odpornosti, potem, lahko, potem morajo kmeti ukrepati po predvidenih korakih. Tako da, eh, če bi prišlo do odpornosti na glifosate, bi se lahko soočili tudi s tem problemom, ampak mislim, da res potrebujemo glifosate. Hvala lepa. Gospa Kilonen, imenu zeleni. Arvoisa puhemies, kansainvälisen syövän tutkimuskeskuksen IA. Glede na izsledke so eh, glifosati marca 2015 eh, bili smatrani za eh, kancerogene. In govora je bilo celo o povzročanju rakotvornosti. In uh, proizvod naj bi izginil eh, v tekom dveh tednov, vendar to ne drži. Lahko pride do inficiranja, naprimer tal eh, in, eh, in do onesnaženja okolja. In vse to je potrebno upoštevati, kadar vodite študije, kajti študije so. Študije upoštevajo različne vrste tal. Mislim, da je potrebno vse to upoštevati, preden sprememo odločitev. Martin Häusling. Martin Häusling. Hvala lepa. Dobro je, da danes govorimo o glifosatih. O tem je treba razpravljati. Tudi zato, ker gre za načelo, ki nam je kot evropejcem sveto, gre za načelo previdnosti. Uh, obstaja sum na to, da je ta snov kancerogena, to je povedal eh, tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Uh, Eh, se pravi, ta dvom obstaja. Prav tako prihaja do izgube biotske raznovrstnosti pri uporabi tega sredstva. Uh, za 70 odstotkov se je povečala uporaba glifosata v zadnjih letih in sledovi obstajajo povsod v žitih, v pivu in tudi v človeku. In gospa Görling, meni je vseeno, ni treba, da razpravljamo o mejnih urednostih. Snov v te stvari preprosto ne spada. Zato moramo resno razmisliti o tem, ali ne bi morda preverili možnost alternativ in drugič, ali lahko sprejmemo, da komisija po dolgih eh, razpravah eh, predloži eh, oziroma predlaga, da bi to podaljšali za 15 let. To pomeni, da to lahko uporabljamo pri vsaki žetvi, vsak lajk lahko to uporablja iz ekonomskih vzrokov, zato da nekdo prihrani 100 evrov in zato se sprašujem, ali so gospodarski vzroki bolj pomembni kot ekološki vzroki ali zdravje, ta snov, tej snov ne bi smeli podaljšati dovoljenja. Pa še nekaj o pobudi komisarja in tem pismo, pismom. E, to, da podajo predlog in potem zahtevajo od podjetij preglednost, to je res zgrešeno. Hvala lepa, kolega Lize, vam želi zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Boste odgovarjali? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolega Hojsling, vi pravite, da komisija ni predvidela omejitev, ampak sedaj imamo predloge sprememb, recimo od ELS-a, kjer zahtevamo prav to omejitev, o kateri ste vi uh, sedaj govorili. Ali um, bi, bila, bi bili pripravljeni podpreti ta predlog? Um, Kajti lahko se zgodi, da če bi prepovedali glifozat, bi potem začeli namesto njega uporabljati še bolj strupene eh, snovi in tudi to ni v interesu zdravja. Gospod Hojsling. Gospod Lize, mislim, da je ELS naredila pomemben korak naprej po razpravah v odboru za kmetijstvo, ampak eh, razumeti moramo, ne samo, da obstajajo kemijske alternative za glifosat, tudi z mehanskimi ukrepi bi lahko eh, um, zmanjšali do 90 odstotkov potrebo po glifosatih. Uh, škodljivce lahko uh, odstranimo tudi s čim drugim. Zato se postavlja vprašanje, ali res želimo neomejeno še naprej uporabljati takšno snov, ki je lahko škodljiva. Uh, pri nas pač velja načelo uh, previdnosti. Dimno, kolegi, ponavadi dopuščam samo eno vprašanje, ampak še gospa Ajuzo bi vam želela zastaviti vprašanje. Gospa Ajuzo. Me puede decir... Ali mi lahko poveste, koliko eh, ti alternativni viri, o katerih govorite, stanejo in koliko povzročajo izpustov CO2, um, ehm, toplogrednih plinov? Kolegica, jaz uh, imam uh, ekološko kmetijo in z veseljem vas povabim in vam bom tam pokazal, uh, kaj lahko dosežete v obratu, kjer že 30 let ne uporabljamo glifosatov. Vsekakor je to izvedljivo. Hvala lepa, gospa Gerling. Vi ste bili govornica, tako da ne morete sedaj postavljati vprašanja v okviru modrega kartona. Eleonora Evi je naslednja hvala predsednik vključujem se v to razpravo ker je zelo pomembno da se pogovarjamo danes o tem glede na to da bomo glasovali v sredo eh, ponovna odobritev glifosata je nekaj kar je treba ustaviti zlasti zato ker ne moremo obnoviti odobritve v trenutku ko dve največji znanstveni agenciji ne soglašata o tem in ravno zato potrebujemo neko skupno stališče. Brez njega evropske inštitucije ne morejo obnoviti odobritve za glifosat. Prav tako je že bilo povedano v tej dvorani, da obstaja nevarnost interakcije z endokrinimi motivci. In Menim, da bo v naslednjih nekaj mesecih še ena agencija objavila svoje mnenje. Preden ne dobimo še tega mnenja, si ne moremo predstavljati ponovne odobritve za glifosat. In okolje, zlasti morski organizmi, tudi njih je treba proučiti, poleg seveda zdravja ljudi. Thank you, Mr. President, and thank you, colleagues, for this very important debate. It's been... Hvala lepa, eh, kolegi. To je zanimivo. Eh, eh, zanimive so bile tudi informacije oziroma to, kar so mi ljudje v zvezi s tem pisali. Sedaj dobivam tudi maile s strani posameznih kmetov in to je zelo dobrodašlo. Ne njihovih organizacij, temveč samih kmetovalcev. In Eh, dejstvo je, da je to nekaj, kar jih zadeva, zlasti, kadar, eh, kadar se ukvarjajo z ekološko pridelavo, zato da lahko to eh, delajo na okolju prijazen oziroma pozitiven način. In, preučiti moramo, razmisliti moramo o tem, kaj vse to pomeni. Tu so različne eh, znanstvene analize oziroma ocene. Eh, EFSA, ki se ukvarja s eh, tveganju mednarodne agencije za raziskavo raka, potem je tu stališče naše skupine ELS-a in želimo, da se zagotovi varnost proizvodov, ne želimo pa eh, prepovedi, podpiramo eh, eh, registracijo in potrebno je tudi videti, ali dejansko obstajajo eh, dokazi in upoštevati eh, vse vidike in tudi vsa stališča v zvezi s tem pomembnim vprašanjem. Hvala lepa. Eh, sedaj pa za eno minuto gospa Kadrbah. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Danes govorimo o glifosatu in govorili smo o fitofarmacevskem sredstvu, pa to ni, to mori rastline, ne pa jih ščiti. To tudi ni sredstvo za uničevanje plevela, saj ne loči med plevelom in eh, kulturami. Če pomislimo samo na Monsanto, če so oni uspeli eh, encime zasejati v organizme, potem vemo, kaj se dogaja. Glifosati so zato nosijo potencial da ustvarijo raka pri človeku, da delujejo kot hormonski motivci in ravno zato se moramo zavedati, v kolikšni meri smo izpostavljeni tej nevarnosti in če zgolj negiramo, da imamo veliko težav z glifosati, potem lahko pritrdimo, tej ponovni odobritvi, ampak vedeti moramo, da obstaja potencial za škodo in zato je treba preprečiti, da bi se obnovila odobritev. Gospa Kadamba, gospod Bogovič vam želi zastaviti vprašanje, spremete. Me slišite, gospa Kadenbach? Bogovič, gospod Bogovič, izvolite. Spoštovana kolegica, Eh, sam sem sadjar vse od leta tisoč devetsto šestinosemdeset in približno petindvajset let že uporabljam tudi glifosat kot eden od eh, herbicidov v sadjarstvu vinogradništvu kjer je najbolj pogosto uporabljan. verjemite da je tistim ki uporabljamo te pripravke najbolj v interesu da pridemo do konca do dna z resnico. predvsem pa mislim da pri tem pripravku gre za to da je za tem štirideset let uporabe in v štiridesetih letih uporabe ni več potrebe ugotavljati samo preventivne ukrepe in namen postopka modrega kartona je da postavite vprašanje ne pa da imate govor. Gospa Kadenbach ne bo odgovorila, zato gremo naprej. Kristel Šaldemoze. Ja, tak for det. Er Hvala lepa. No, tu gre za to, da so strokovnjaki eh, za rak eh, prišli do sklepa, da je ta proizvod verjetno kancerogen. In to je zelo pomembno za, uh, za ljudi. Gre za dve različni stvari in dve različni oceni, ki so pred nami. Tako da prav gotovo je zaskrbljujoče, če dovolimo, da se ponovno izda dovoljenje eh, za eh, še 15 let, glede na to, glede na veliko, eh, velike razlike v teh ocenah, menim, da je potrebno postaviti človeško zdravje pred eh, denar, eh, zato da se najprej vse to temeljito, temeljito razišče, preden eh, upoštevamo oziroma razmišljamo o podaljšanju eh, dovoljenja. In to je prav gotovo nujno potrebno. Ne moremo mimo te zaskrbljenosti, tudi ne svetovne zdravstvene organizacije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa postopek eh, pritegni pozornost predsedujočega. Vseh ne bom mogel sprejeti in zato mm, prosim za razumevanje. Najprej gospa Mihajla Šojdrova. Vážený pane eh, předsedo, kolegyně a kolegové, já ja jsem hlasovala... Kolegice in kolegi, Glasovala sem za to, da se lahko danes pogovarjamo o tej tematiki. Prepričana sem namreč, da morajo naši državljani vedeti, o čem tu glasujemo. Zelo pomembno je, katere kemikalije dovoljujemo v našem kmetijstvu. To zelo vpliva na naše zdravje in zato je seveda prioritetno, da Evropska komisija odloča o tem. Seveda je to tudi prioriteta držav članic in ravno zato sem Češko ministrstvo za kmetijstvo in za okolje povprašala, Bili so soodeleženi, lahko so sodelovali v procesu posvetovanja in povedali so mi, da moramo komisijo podpreti. Sama bom podprla predloge sprememb ELS, recimo tam, kjer je govora o obnovitvi odobritve za sedem let. Sedaj pa gospa Garcia gospod predsedujoči dobro je da imamo danes to razpravo kajti obstaja veliko negotovosti zato je treba pojasniti ta ali oni vidik razprave resno se mi zdi da tukaj nekateri kolegi trdijo da obstajajo različne agencije z različnimi mnenji ne obstajajo različne agencije z različnimi mnenji. Evropska agencija za varnost hrane je tista avtoriteta, ki odloča o varnosti naše hrane in oni so rekli, da ni tvegan pri tej aktivni subva, eh, eh substanci. Prav tako je to ugotovil Nemški centr za ugotavljanje tvegan in potem imamo še agencijo za raziskave na področju raka, ki pravi, da obstaja sicer določena stopnja tveganja. Se pravi, gre za negotovost. Jasno je, da je to snov, ki jo na veliko uporabljajo kmetje, ampak to ni glavni argument. Argument je naslednji. Če eh, gre za vprašanje verodostojnosti naše agencije za varnost prehrane ali ne, jaz mislim, da bi jim morali zaupati, če obstajajo kakšne. Negotovost je treba te razčistiti, ampak ta resolucija nam sedaj res ne bo kaj dosti koristila. Hvala lepa zdaj za eno minuto, gospod Richard Ashworth. Predsedujoči, Eh, gre za dožnost zagotovitve, da je prehrana za ljudi varna in seveda moramo to odgovornost sprejemati zelo resno. Na drugi strani pa moramo tudi zagotoviti, da so odločitve, ki jih sprejemamo, eh, povsem sorazmerne s tveganji in se zavedati posledic teh zaključkov oziroma teh odločitev in eh, proizvod, ki ga, eh, eh, ki ga, podpira, ki ga podpira ta agencija in za katerega sedaj ni nadomestila, bi pomenilo, da se moramo povrniti k bolj mehanskim, mehanskim postopkom, ki so bili v rabi popreje in eh, spet k uporabi še drugih eh, agrokemičnih sredstev. In to na področju, ki se, sedaj, ki se eh, dan danes sooča z zelo velikimi težavami. Zato pozivam, pozivam komisijo k temu, da spreme to dovoljenje, podaljšanje dovoljenje. Zdaj pa za eno minuto, gospod Marjana Petir. Mednarodna agencija za raziskave eh, raka eh, je, eh, je objavila, da in njene analize kažejo, da verjetno gre za kancerogene substance in tudi naprimer, za, da lahko povzroči določeno obliko limfoma. Po drugi strani pa so tu, tu podjetja, ki želijo še naprej prodajati gensko spremenjeno spremenjene organizme in zato moramo, moramo prav gotovo eh, upoštevati načelo previdnosti, ko gre za ta proizvod. In eh, eh, imeti moramo na, na umu, da želimo, da je hrana varna in da ljudje lahko torej, vodijo zdravo življenje. In uh, ko gre za uporabo glifosatov v kmetijstvu, predvi, eh, torej predlagam, da se zavrne to dovoljenje, podaljšanje dovoljenja. Hvala lepa. Za eno minuto kolega Rope. Ačiū pirmininkė. Europos komisija nėra pasiryžusi. Gospod predsedujoči. Evropska komisija ni pripravljena, pripravljena uh, spremeniti uh, in uh, tu lahko Evropski parlament odigra pomembno vlogo, kajti komisija se vede, kot da se ni nič zgodilo na vkljub različnim škandalom uh, in zato pravzaprav. Uh, se s tem ne ukvarja e, ali pa s temi ocenami, da bi glifosat lahko ogrozil eh, človeško, eh, eh, človekovo zdravje. In Eh, kmetijski sektor, kot vemo, gre skozi krizo. Če prepovemo glifosat, bo to otežilo situacijo kmetov. Zato menimo, da bi bilo najbolje, da se podaljša dovoljenje za glifosat, glifosat za leto ali dve, da se pa hkrati tudi zaostri pravila, ki eh, uravnavajo uporabo glifosata, da se to omeji naprimer samo na čas pred žetvo žetvo. Tu so prav gotovo, eh, tu so prav gotovo različne variante. Hvala lepa. S tem smo zaključili ta postopek. Zdaj pa dobi besedo gospa komisarka Jurova. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, naj še enkrat poudarim, to, za kar gre v tej eh, razpravi, eh, je, eh, da. Eh, je, da tu upoštevamo eh, pristojnosti izvajanja, eh, kot izhajajo iz osnovnih aktov. In to je relevantna regulativa, zato komisija meni, da gre tu ravno za te pristojnosti, vendar bo komisija še naprej razpravljala z državami članicami, kako najbolje ravnati v primeru glifosata in bo iskala čim višjo stopnjo strinjanja. In eh, prav gotovo bo eh, verjetno prišlo do spremembe. Hvala lepa za dve minuti. Ponovno Giovanni Lavija, poročevalec. Hvala lepa, predsedujoči, najprej. Naj povdarim korisnost te razprave, ki nam je omogočila, da smo v prisotnosti kolegov lahko izrazili svoja stališča. Videli smo, da imamo močno različna stališča znotraj tega parlamenta, tako kot smo že ugotovili tudi v odboru Envi. Vendar pa je danes nastopil čas, da začnemo iskati tudi rešitve. Slišali smo predloge nekaterih predlogov sprememb, ki bi lahko vplivali po eni strani na potrebo po obnovitvi odobritve, po drugi strani pa seveda potrebujemo takojšnja jamstva glede morebitne kancerogenosti tega izdelka. Eno pa je gotovo in tega se moramo vsi zavedati in sicer ta izdelek, ki se na široko uporablja v kmetijstvu, je herbicid in kot so povedali nekateri kolegi, bi ga lahko nadomestili samo z mehanskimi ukrepi. Po eni strani je to tehnično možno, po drugi strani pa bi to vplivalo na konkurenčnost našega proizvodnega sistema. Jutri in prihodnih dneh bomo glasovali o tej tematiki in vse vabim k poglobljenemu razmisleku. Izkazala se je še ena stvar, ki bi jo rad povdaril, to pa je vloga Agencije za varno hrano. To je tehnični inštrument Evropske unije in kot je povedala kolegica na strani socialistov, Gilera, je to nedvomno inštrument, ki ga imamo na voljo in v katerega bi morali zaupati tudi pri naših ocenah. Sicer ne vem, zakaj imamo agencije, ki predstavljajo tudi strošek za Evropsko unijo, čem potem ne verjamemo. Hvala lepa, gospod Lavija, ob koncu te razprave je odbor za okolje vložil predlog resolucije, o katerem